Petek zjutraj je prišlo do prometne nesreče med avtobusom in tovornjakom v bližini Bordoja. Obe vozili sta zagoreli. Tu gre za eno najtežjih avtobusnih nesreč v Evropi. 43 oseb, predvsem starejših, ki so bili na izletu v Pireneje je nekaj kilometrov od doma zgubilo življenje. In ker smo danes tu v Franciji, izrekam eh, oziroma želim preživelim nesreče čim prejšnje okrevanje in svojcem žrtev pa izrekam naše sočutje.